protokol und die Protokol in pa spreje, oziroma zapisnik in pa sprejeta besedila z 21. novembra so na voljo. Ali kdo nasprotuje zapisniku?